Zato bi želel izpostaviti še nekaj in sicer pravni problem, ki zadeva pravno podlago in sicer svobodo, glede svobode ustanavljanja sedeža. Kot predlaga komisija in kot predlaga Evropski parlament, bi tudi to moralo biti povezano z davčno zakonodajo. In zato se tu pojavlja vprašanje povsem pravne narave, kako eh, bomo to rešili najprej z pravnega vidika, zato da bomo lahko imeli rešitev tudi v političnem smislu. Države članice pa v bistvu niso zelo pripravljene s prijeti takšnih sprememb, ki lahko povzročijo kar nekaj težav. In zato bi bilo treba najprej razrešiti vsa pravna vprašanja, ki so še nerešena. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti kolega Garcia del Blanco. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa ministrica, gospe in gospodje, podjetje ali velika gospodarska družba, ki deluje v Evropi, deluje na zelo stabilnem trgu, kjer je velika pravna varnost eh, in zato bi se zdelo logično, da nam vsaj povejo, kaj tukaj počnejo, kaj so njihovi realni cilji in dosežki, njihovo število delavcev in eh, na kakšni strukturi temelji njihova dejavnost. V bistvu pa ne vemo niti tega. In kadar določena gospodarska družba od teh, o katerih govorim, eh, objavi svoje podatke, potem pa uh, začne vse vršati. Netflix, naprimer, je objavil eh, podatke o 5 milijardnem prometu v zadnjih letih, eh, od katerih je zabeležil 600 milijonov čistega dobička. In v Španiji, naj povem, je bilo od tega plačenih samo 3000 evrov davkov, manj, kot jih plača mogoče mesnica v moji četrti. Tako da v bistvu govorimo o trajnosti in vzdržnosti našega modela in zato potrebujemo dovolj orodi, da bomo lahko obdavčili določene dejavnosti tam, kjer se te Eh, izvajajo. Številne družbe so prisotne na našem uh, notranjem trgu in se tukaj obnašajo tako, kot se obnašajo najslabše mm, družbe za pridobivanje surovin v uh, oddaljenih tretjih državah. Ko govorimo o tem, to ni kar kakršno koli vprašanje, gospa ministrica, ampak govorimo o temelju demokracije. In pri spremembah, katerim smo priča na svetovni ravni, ljudje gledajo vse bolj na svoje vlade in na to, kaj delajo. Vlade pa uh, so vse manj zmožne ponujati odgovore svojim državljanom, zato eh, je treba o tem sistemu dobro razmisliti. Kolega je bil um, prekinjen. Sedaj pa dobi besedo za minuto kolega Garikano. Senjora ministra Gates. Hvala lepa, gospa ministrica. Zakaj se zauzemamo danes tu v parlamentu? To je nekaj preprostega, kar bi moralo biti povsem izvedljivo. Želimo si preglednosti, želimo vedeti, koliko in kje se plača. In če ne poznamo niti podatkov o tem, uh, kako različne gospodarske družbe v različnih državah spoštujejo svoje davčne obveznosti, ne bomo mogli rešiti enega največjih problemov, ki jih imamo. Predvsem pa ne bomo mogli pridobiti zaupanja evropskih državljanov, ne bomo mogli eh, pridobiti tega zaupanja, če ne bomo znali rešiti tega problema. Saj določene gospodarske družbe davkov ne plačujejo in nekatere države jim pri tem pomagajo. Eh, V parlamentu smo eh, podprli predlog za to besedilo že pred dvema letoma, ampak pogajanja se sploh niso še začela in zato mislim, da je res nujno, da se tega problema lotimo že zato, če, da bomo spet pridobili zaupanje pri naših državljanih. Hvala lepa kolega Garikanu, sedaj pa kolegica Hautala za minuto in pol izvolite. Gospa ministrica, mislim, da ste bili pri eh, zelenih, ko je bil ta stavek zapisan v vladni program in sicer Finska bo podprla rešitve, ki bodo prispevale k boju in preprečevanju eh, davčnih oaz in davčnih utaj tako v svoji državi kot v Evropski uniji in to na jasen in pregleden način. Um, Sprememba v tej politiki je na finskem omogočila deblokado, ki je bila pri nas prisotna tudi že nekaj let in zato bi želela povedati, da imate ta petek vi kot predsednica eh, zlato priložnost, da uresničite eh, program, ki je vsega, Eh, Evropski parlament je svojo podrditev že podal in zato prosim, da sprožite to razpravo v svetu. In rada bi povedala tistim državam članicam, ki so še vedno proti temu predlogu, naj se tega sramujajo. Uh, Žalostno je, da mora Evropski parlament spominjati svet na njegovo obveznost, da konča z obravnavo zakonodajnega predloga. In glede na to, da je Finska vodilna pri prizadevanjih za zagotavljanje eh, preglednosti, bi bilo nujno, da eh, bi eh, lahko vplivali tudi na zaključek dela delovne skupine ta petek. Ta petek. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolegica Hautala. Sledi za minuto in pol kolega Ferbert. Najlepša hvala, predsedujoči, predsedujoča svetu, dragi kolegi in kolegice. Obžalovanja vredno je, da moramo danes imeti to razpravo, ker je svet zauzel stališče, ki ga je potrebno postaviti pod vprašaj. Imamo že javno poročanje po državah za posamezne finančne ustanove in izkazalo se je, da svet ni razpadal. Ravno nasprotno, na račun preglednosti so se nekateri da, eh, modeli poslovanja celo spremenili in so to storile banke same. Uh, No, v zadnjem eh, mandatu stvari niso bile enostavne. Iskali smo uravnotežen kompromis, ki bi omogočil upoštevanje interesov javnosti po eni ter podjetij po drugi strani. In eh, današnja razprava je že pokazala eh, rezultate. V petek bo zastopala skupina sveta. No, če je vedno potrebno imeti razpravo v parlamentu za to, da bo svet začel s svojim delom, je to žalostna signal in zato vas res prosim. Eh, bodite strogi z državami članicami, poskrbite za to, da se bomo izjedinili ne samo glede pravne podlage, ampak tudi glede vsebine, da bomo končno lahko prispevali k temu, da odpravimo davčne oaze v Evropski uniji. V OECD ne bomo verodostojni, dokler bomo sami imeli davčne oaze v svojih vrstah. Zato ste odgovorni vi kot predsedstvo sveta in računamo na vas. Hvala. Najlepša hvala, kolega Ferber. Za minuto in pol dobi besedo gospod Vlken. Spoštovani predsedojoči, gospa ministrica, govorili ste o napredku v Evropskem svetu in Evropski uniji. Sam ga ne vidim. Že tri leta čakamo, da se bo kaj premenilo, pri, pre, premaknilo pri državah, eh, članicah, ko gre za tako pomembno poročanje po državah. Nič se ni zgodilo, svet blokira napredek kljub eh, Luxleaksu, kljub panamskim dokumentim, kljub kljub drugim dokumentom, to se mora nehati. Preglednost v Evropski uniji na področju eh, davkov je ključna za preprečevanje davčnih utaj. Evropski državljani imajo pravico izvedeti, ali multinacionalke plačujejo davke ali pa eh, morda. Eh, eh, se bo moral strinjati z gospodom Bekom, ki zastopa drugo stališče in želi preprečiti kaj takega. Eh, no, eh, v preteklosti smo eh, že imeli priložnost, da bi o tem razpravljali in mislim, da je skrajni čas in veseli me, da je vsaj naš parlament enoten, ko pravi, da se mora v svetu nekaj premakniti. Mi kot eh, SPD to podpiramo, socialisti in demokrati to podpirajo, ampak kot je povedala kolegica Regnerjeva, zlasti Nemčija eh, tu stvari blokira eh, in zato tu ni dovolj, da dajmo od sebe lepe obljube, če se bo, eh, če se naj v Nemčiji kaj spremeni, mora, mora tudi desna stran parlamenta opraviti svoje delo, potem bomo morda dejansko videli rezultate. Najlepša hvala, kolega Vlken. Naslednji je gospod Kovarik. Um, Najlepša hvala, predsedujoči, gospa ministrica. Ta predlog, govori o multinacionalkah in si prizadeva za večjo preglednost in preprečevanje premikanja dobičkov. To ni ključno samo za davčne uprave, ampak tudi za lokalna podjetja, ki ne morejo konkurirati z velikimi multinacionalkami, nimajo pa te možnosti, da bi svoje davčne izdatke lahko eh, razporedile po več državah ravno zato je tako pomembno, da se prihodke obdavčijo tam, kjer se ustvari dobiček. Pomembno pa je spodbujati preglednost tudi, ko gre za digitalno gospodarstvo. Uh, Obstaja splošno soglasje, da trenutne vrste obdavčitve niso primerne za globalno digitalno gospodarstvo, zato moramo posodobiti pravila, da bomo to upoštevali. Evropska unija bo najbolj učinkovito reševala probleme na področju obdavčitve, če bo delovala enotno, ne samo na notranjem trgu, ampak tudi na mednarodni ravni. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol kolega Gigold. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zame je velika uganka in enako velja tudi za državljane. Namreč zakaj v Evropi večina držav članic eh, dopušča, da davčne oaze jim kradejo davčne prihodke. Škandalozno je, da bi vlade držav članic ta davčni dumping lahko ustavile že pred leti pa ne naredijo ničesar učinkovitega na tem področju. To ni pravična konkurenca, to ni davčna pravičnost, eh, ki jo vedno najdemo v volilnih programih eh, vseh strank političnega spektra. Že tri leta je pred nami predlog glede preglednosti pri poročanju po posameznih državah na področju davkov. 2016 je komisija podala predlog, leta 2017 je naš parlament z veliko večino predlog podporil in eh, sprejel tudi nekaj manjših sprememb. Od tlej pa je stvar v rokah sveta, v rokah držav članic in vlade so tiste, ki stojijo na poti pravični konkurenci in davčni pravičnosti. In na, med tistimi, ki stvari blokirajo, niso samo davčne oaze, ampak tudi Zvezdna republika Nemčija. Uh, eh, SPD je zelo jasno povedala, da podpira ta ukrep, ampak koliko so te besede vredne, se bo pokazalo v petek. Uh, Takrat se bodo sestale države članice in videli bomo, ali bo velika koalicija spremenila svoje stališče in ali bomo končno dosegli večino za te pomembne ukrepe. Na to računam, ker so ti ukrepi proti davčnemu dumpingu nujni. Najlepša hvala, kolega Gigold, za minuto in pol dobi besedo kolega Karas. Gospe in gospodje, Pri tej razpravi je jasno nekaj, kar je danes povedal že Jean-Claude Juncker. Vemo, kaj je potrebno narediti, ampak blokade so uh, v nacionalnih političnih igricah držav članic, ki uh, ustvarjajo svoj profil na račun Evrope, se, se uh, zoprstavljajo Evropi in na ta način razprodajajo našo prihodnost. To je neodgovorno in nepravično in ravno za to gre. Gre za to, da bi uh, želeli okrepiti obveznost poročanja po državah in na ta način uh, razkrili, kdo utaja, utajuje davke. Gre za preglednost in gre za davčno pravičnost. In dokazali smo, da je tak način dela učinkovit. To smo Eh, že uvedli na področju bančnih institucij in že v prvem letu smo ugotovili, da je 628 milijonov evrov dobičko bilo ustvarjenih v državah, kjer podjetja niso imela niti enega zaposlenega. Zakaj torej tega učinkovitega modela samodejno ne razširimo tudi na multinacionalke in na njihove čezmejne bilance? kaj pravzaprav želimo tu skriti. Zagotoviti moramo več pravičnosti, več odgovornosti, hitrejše ukrepanje, manj blokad in večjo učinkovitost Evropske unije. To je tisto, kar želijo državljani. Najlepša hvala, kolega Karas. Sedaj pa za minuto in pol kolega Fernandez. Hvala, gospod predsednik. Uh, Platforma za audiovizualne vsebine, o kateri je govoril kolega, je ta konec tedna um, predvajala um, um nov film z Mary Strip in Antonijom Branderasom, ki je krasna satira. Eh, ki govori o taktiki, kako se izogibati davkom z mm, raznimi transferenčnimi cenami in tako naprej. Ampak eh, poglejte, kakšen cinizem je to, kar prikazuje ta film. In tu, v tem parlamentu, se skušamo pa zauzemati za primirno raven davkov v našem gospodarstvu. In vsi se strinjamo s tem, da ne smemo imeti na voljo možnosti, da bi se izogibali plačevanju davkov. Vsekakor pa je težko razumeti, prav zaradi tega, da tri leta po uh, tem, ko je parlament dal zeleno luč za to direktivo, svet še vedno cepeta na mestu in ni začel se pogajanji. Eh, ali se je res, se je res čakalo, da bo ta razprava v parlamentu, zato da bi vsaj poskušali govoriti o tem, da bi začeli se pogajati? Zato bi želel pozvati finsko ministrico, da se pogajanji začne in eh, da tudi pridete do konkretnega rezultata. Hvala. Herr talman! Transparens och rättvisa spelregler. Gospod predsedujoči, transparentna in pravična pravila igre, to je osnova za pravično družbo, hkrati pa je to tudi predpogoj delujočega notranjega trga. In ravno zato potrebujemo pravična pravila igre, zato da lahko javnost dejansko zaupa v sistem. Agresivno načrtovanje davkov pa spodkopava zaupanje, enako velja za nepravično konkurenco. To je nekaj, kar je izredno škodljivo tudi za mala in srednje velika podjetja in ravno zato je tako pomembno, da zagotavljamo zdrav nadzor. Sicer bomo ostali brez podlage za našo blaginjo in demokracijo. Pokazati moramo, da je Evropska unija sposobna reševati te probleme in zato nujno potrebujemo pravična pravila za male in velike igralce na notranjem trgu. Najlepša hvala. Kolegica, tu sem sledi za eno minuto. Hvala lepa. Dragi kolegi in kolegice, eh, pravičnosti v Evropi ne bo brez davčne pravičnosti, eh, ker ti utaja davkov je strup, davčni strup, ki nas stane ogromno denarja vsako leto. Eh, to so skupni izdatki za zdravje vseh držav članic in ali ne bi bilo bolje eh, nameniti ta denar za reševanje kriz, namesto da, jih, da ga pošiljamo v davčne oaze. Hkrati ta denar spodbuja oziroma omogoča terorizem eh, in eh, druge krim, kriminalne pojave. Boriti se moramo proti uh, vzrokom za težave. In zato moramo nujno odločno ukrepati proti nepravičnosti in nekaznovanosti. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Tusa. Samo kolega Belka je prosil za besedo v okviru proste razprave. Thank you. Uh... Hvala lepa. Mrsikaj je bilo že povedano in sam bi dodal samo to, da vprašanje, o katerem danes razpravljamo, je bistveno bolj pomembno od eh, preglednosti trga, konkurence, ekonomije na splošno, kaj ti gre za to, kako ponovno pridobiti zaupanje naših državljanov. Namreč v kampanji pred eh, volitvami v Evropski parlament smo najverjetneje vsi zagovarjali eh, neko končno rešitev tega problema. Eh, pravzaprav pa oklevamo že, oziroma se stvari ne premaknejo že od leta 2017, ko smo kot parlament o tem glasovali. Kot Evropska unija pridigamo o davčni preglednosti, ampak jen sami niti približno ne zagotavljamo. Svet stvari blokira, eh, tri ali več eh, preteklih predsedstev je to blokado eh, omogočalo. Zato zdaj pozivam finsko predsedstvo, da dejansko prevzame vodilno vlogo in sproži spremembe v svetu in tudi v stališču Evropske unije glede tega dosjeja. Vsi pričakujejo, da bomo dejansko dokazali tisto in sami počeli tisto, o čemer pridigamo. Najlepša hvala, kolega Belka. S tem je prosta razprava zaključena. Za zaključek razprave dobi besedo ministrica Tupurajnen. sehr geehrte Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Najlepša hvala za to razpravo in za vse vaše prispevke. Zabeležila sem si vaše pomisleke in bom o tem vsekakor obvestila tudi svoje kolege v svetu. Dovolite pa mi, da še sama nekaj dodam. Kar zadeva davčno preglednost v Evropski uniji, je domet samodejne izmenjave informacij med davčnimi organi skladno z direktivo o upravnem sodelovanju bil razširjen in to kar petkrat, naprimer. Od leta 2018 davčni organi eh, dostopajo do poročil po posameznih državah glede določenih finančnih informacij multinacionalnih družb. To je dobro. Od leta 2020 naprej bodo tudi informacije o eh, agresivnem čezmejnem davčnem črtovanju eh, predmet obveznega poročanja, ko gre za davčne organe in tudi to je dobro. Bi pa povdarila, da je, bi finsko predsedstvo želelo pri tem konkretnem dosjeju doseči korak naprej v, v svojem mandatu in si zato zelo prizadevamo. Lahko ste prepričani, da je eh, tudi nam v interesu, da bi čim prej naredili ta korak naprej. Kot predsedstvo smo odločni in bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bi dosegli kar največji napredek. Istočasno pa, kot že omenjeno, vas bom eh, sama vsekakor še naprej obveščala o tem, kako ta dosje napreduje v svetu. Najlepša hvala še enkrat za to eh, zelo pomembno razpravo v ključnem trenutku. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod Uporajnen. S tem je razprava zaključena. V zvezi s to eh, točko dnevnega reda smo prejeli skupno resolucijo šestih poslanskih skupin. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo v četrtek. Naslednje zasedanje bo potekalo jutri v sredo 23. oktobra od 9. do 14. in od 15. do 23. Dnevni red je objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Vsem želim lahko noč tistim, ki še niste večerjali, pa tudi dober tek. Eh, in s tem je seja prekinjena.